Okay, so with this week... Drage kolege, predlagam, da se lotimo dnevnega reda odbora IMKO. Če si pogledate dnevni red, bomo seveda najprej dnevni red sprejeli in če ni nobenih ugovorov, ga tudi potrjujem. Si tudi veste, da ta sestanek se bo prenašal po spletu, poleg tega pa smo pred kratkim izdali tudi nov novičnik našega odbora. Kaj nas pa čaka sedaj? Imamo številna poročila o potekajočih medinstitucionalnih pogajanjih in dogodkih, Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem svetovalcem in sekretarijatu in njegovi ekipi, kajti vse veste, ogromno dela imamo in res bi se vam rada zahvalila, da tako pridno delate z nami. Poglejmo si sedaj vsa poročila. Prvo poročilo govori o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov znako CE oziroma približevanje zakonov in drugih predpisov. Morten Lokengard, izvoli. Hvala na hitro. Vam bom predstavil sebino prvega trialoga. Ni nobenih velikih presenečen. Imeli bomo štiri trialoge. Prvi trialog je sedaj že potekal in sicer 5. marca vse je potekalo zelo klasično, sam sem predstavil stališča parlamenta, svet je storil podobno, se pravi, pogajanja se še dejansko niso začela, tega tudi nismo pričakovali. Je pa res, da bodo pogajanja težavna, to vsi vemo, sam pa sem podaril, da hočemo doseči napredek pri tem dosjeju. Sam sem tudi pripričan, da nam to lahko uspe. Sicer ne bomo korenito prevetrili eh, celotnega dosjeja, ampak vseeno lahko pomagamo invalidom v Evropi. Sedaj bom omenil samo določene točke, najprej področje uporabe in zahteve za dostopnost. To smo se, o tem smo se pogovarjali. Krajeno okolje je tudi ključnega pomena za številne poslance v tem odboru. Omenili smo tudi operativne sisteme, pa tudi terminale za samo uporabo. O tem smo se tudi pogovarjali na dolgo in široko, pa tudi v, v prvi prilogi govorili smo tudi o izjemi za mikropodjetja, to je bila moja rdeča linija, nesorazmerne obremenitve uporaba standardov, pa tudi izjema za oznako CE. To je predstavil parlament, kakor vidite. se bomo morali lotiti številnih podrobnosti pogajanja. Ne bodo lahka, to sem že povedal, ampak vseeno upam, da bo svet tudi malo popustil. Svetom in komisijo pa eh, smo se tudi v določenih delih tega dosjeja zbližali, se pravi, to je bil prvi korak. Naslednji trialog bo potekal 12. aprila in takrat se bom dejansko začeli pogajati o sebini. In sedaj se tudi ukvarjamo s to hvala. Morten, dite ni z nami, zato predlagam, da se sedaj lotimo osme točke, ki govori o pogodbah o dobavi digitalnih sebin poročevalka pa je gospa Gebart. Hvala za besedo. Moram povedati, da je ta dosje zelo kompleksen. Imamo tudi dva odbora skladno z členom 55 poslovnika, tudi oba odbora odbora se med sabo razlikujeta glede pristojnosti. Mi smo za potrošnike, odbor Juri je za pravne zadeve. Vseeno pa moram povedati, da smo dosegli preboj in tudi ogromno napredka na tem področju. In upam tudi, da bomo zaključili ta dosje vsaj začasno v času bolgarskega predsedstva. Mislim tudi, da smo našli razumne kompromise skoraj povsod. Imamo pa še vedno odprta tri vprašanja, ki so tudi zelo pomembna, ampak saj veste, najteže pogajanja potekajo na koncu. Najprej nekaj o trajenem softveru. Svet govori, da je tukaj treba upoštevati že obstoječo zakonodajo, mi pa strajamo pri tem, da je to povezano z digitalno vsebino, zlasti kar zadeva vse z digitalnim okoljem. Vemo, da drugi dosi še malo zaostaja in res ne bi bilo najbolj dobro, da bi vse povezalo z tem dosjejem. Hočemo imeti dobro zakonodajo v digitalnem okolju, ampak zato moramo tudi urediti samo vprašanje trajenega softvera. In tukaj bo parlament ustrajal, to je naša rdeča linija. Potem pa še časovni roki za zagotavljanje storitev tukaj je za nas pomembna harmonizacija. Dejali smo, da smo za popolno harmonizacijo, svet pa seveda ustraja pri tem, da moramo imeti na tem področju minimalno harmonizacijo in svet tukaj sploh ne popušča. To je seveda zelo problematično vprašanje, ki ga bo treba razrešiti v bližnji prihodnosti. Parlament je tukaj tudi zavezan odločitvam odbora, mi branimo popolno harmonizacijo. Moram tudi povedati, da sveta spoh ne razumem, zakaj ustraja pri minimalni harmonizaciji. Imamo samo izjeme za nizozemsko in združeno kraljestvo, drugače pa je vse poenoteno. In sedaj imamo prvič možnost, da dosežemo popolno harmonizacijo evropskega prava in potem bi lahko dosegli tudi več napredka na področju enotnega trga. Zato res ne razumem, zakaj svet tako ustraja pri tem. Morda pa nam bo vseeno uspelo najti kakšno rešitev. Potem pa še nekaj o pogajanjih, ki so potekale ta teden, gre za varstvo podatkov. See? Tudi veste, da znotraj parlamenta potekajo razprave o varstvu podatkov. Odbori so dejali, da potrebujemo določene določbe na tem področju, zlasti glede meril za skladnost. Recimo, če se ne spoštuje <coughs> varstvo podatkov, je to tudi nekaj, kar bi bilo treba ustrezno urediti, ampak svet je na začetku temu nasprotoval, sedaj so se nam približali, sicer ne želijo imeti tega urejenega v normativnem delu besedila, se pravi v členu, ampak hoče imeti uvodno izjavo, ki je po mojem mnenju spremljiva. Jaz bi vas tudi prosila, da jo potrdite, tako da bomo lahko morda dosegli napredek kje druge. Hvala. Toliko o tej zadevi. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke, gre za preizkus sorazmernosti pred sprijetjem nove regulacije poklicev. Andreja Švab, izvoli. Hvala za besedo. Včeraj smo imeli tudi tretji trialog z bolgarskim predsedstvom. Dosegli smo tudi politični sporazum in zato bi se rad vsem v sekretarijatu zahvalil za so izjemno delo. Na hitro bom povzel vse naše dosežke. Izjemoma lahko tudi povem, da niti sam nisem vedel, kaj si želi svet, ampak to tudi ni tako ključnega pomena, kajti najbolj pomembno je, da na koncu najdemo kompromisne rešitve. Države članice, to smo zapisali tudi v našem poročilu, hočejo urejati poklit pravice regulirane poklicem, tukaj hočejo imeti izredno pristojno za regulacije poklice. To smo sedaj jasno tudi zapisali v prvem členu. Drugič, z državami članicami smo se tudi dogovorili, da bomo za zdravstvene poklice se urejali ne samo v uvodnih določbah, ampak tudi v členih. na takšen način se daj upoštevamo tudi člen 68 pogodbe o delovanju Evropske unije. Na takšen način tudi izredno urejamo samoregulacijo poklicev v zdravstvenem sektorju. Tretjič, uspelo pa nam je tudi, da nekaj dosežem na področju čezmejnih storitev, tukaj imamo sorazmerne določbe, se pravi vse to, kar je na tem področju sploh dopustno. Je pa res, da bo treba marsikaj prenesti še v uvodne izjave in tukaj bomo malo popustili, ampak sorazmerno zdanje že velja in se države članice tega načela ne upoštevajo, zato bi želel podariti, da bomo imeli samo sorazmerne določbe za regulacijo čezmejnih poklicev. In to nam je tudi všeč. To je po našem mnenju velik dosežek. Poleg tega nam je tudi uspelo, da se samo izjemoma omogoči objava zaupnih podatkov skladno se ustreznim členom pogodbe o delovanju Evropske unije. Drugače pa smo lahko tudi branili naša stališča. Ni pa nam uspelo, da bi ta časovni rok zmanjšali na eno leto, sedaj imamo dve leti, to so strajale države članice in smo to tudi potrdili. Potem pa imamo še seznam pogojev oziroma zahteve v šestem členu, tretjem odstavku 6. člena sprejeli, se pravi, na podlagi besedila sveta, ki predvideva dva seznama. Sveta niti nismo razumeli, ampak svet je pri tem ustral, zato smo potem malo popustili. Potem pa moram tudi povedati, da Svet ni hotel v uvodnih izjavah omeniti ustreznih sodb sodišča, pa smo tudi tukaj malo popustili, kajti druge smo hoteli doseči dejanski napredek in vseeno upam, da bo sedaj svet sprijel celotno besedilo, tako da bomo lahko o tem tudi čim preglasovali na plenarnem zasedanju. Hvala. Sedaj pa nas čaka še poročilo o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah Dita Šaranzova. Hvala, imeli smo tri trialoge, zadnji je potekal včeraj, 28. februarja pa smo se pogovarjali o pravicah končnih uporabnikov. Treba je povedati, da številne določbe še niso zaključene. Glede storitev smo že marsikaj dosegli, pa res, da obstajajo odprta vprašanja glede o neodvisnih komunikacijskih storitvah. Vprašanje glede stopne harmonizacije še vedno nerešeno. Glavna odprta vprašanja pa so sledeča, kako bomo ravnali za svežnje, kaj bomo vključili v te svežnje, recimo tukaj lahko omenim sistem za opozarjanje javnosti, imamo še določbe must carry, pa tudi določbe o interoperabilnosti. Vse to je še odprto. Včeraj pa smo se pogovarjali o obveznosti univerzalnih storitev, poleg tega pa smo želeli govoriti tudi o ustreznih določbah za dostop za osebe z invalidnostjo. Ampak dobro, včeraj nismo imeli časa, da bi obravnavali še to zadevo. Glede klicev znotraj Evropske unije pa moram povedati, da se je komisija zavedala, da bo delovala kot posrednik med obima so zakonodajalcama, tako da bo uvedla tudi določene prepovedi. In posredovala bo tudi ustrezno besedilo. Sicer ga še nismo dobili, ampak vseeno to pomeni, da je komisija prisluhnila tako parlamentu, kakor svetu. Namen našega dela pa je, da bi ta dosij zaključili še v času bolgarskega predsedovanja. In upam, da nam bo to tudi uspelo. Hvala, Dita. S tem pa smo zaključili tudi vsa poročila o potekajočih pogajanjih sedaj nas pa še čaka vprašanje za ustni odgovor o univerzalnih polnilnikih skladno z direktivo o radijski opremi. Odbor IMKO vedno izvaja ustrezno zakonodajo na tem področju, enako velja tudi za direktivo o radijski opremi in za univerzalne polnilnike polnilnike. In tem se bomo danes tudi pogovarjali. Direktiva o radijski opremi daje poprestila komisiji, da spreme delegirane akte v zvezi z univerzalnimi polnilniki. To je bilo seveda tudi zelo pomembno za parlament. Komisija pa ni sprejela še nobenih delegiranih aktov na tem področju, zato so se koordinatorji odbora IMKO odločili, da bo odbor komisiji posredoval vprašanje za ustni odgovor, tako da nam lahko razloži, kaj sploh počne. Zato bom sedaj dala besedo kar predstavnici komisije in sicer vodi enote v Generalnem direktoratu za rast. Barbara Bonvisuto. Hvala za besedo, predsedojoča. Dobro jutro vsem. Na hitro vam bom predstavila, kaj se dogaja pri tem dosjeju. Komisija zagovarja prostovoljni pristop. Mislimo, da bo to tudi najboljša rešitev za doseganje političnih ciljev in za izogibanje razrobitve trga, potem pa ne bi uvirali tehnološke revolucije na tem področju. Zakaj smo se za to odločili? Predvsem zato, ker smo si pridobili dobre izkušnje v prejšnjih memorandumih o soglasju. Se pravi, gre za prostovoljni sporazum med industrijo in deležniki. S njimi smo se na dolgo in široko pogovarjali o teh polnilnikih, industrija je včeraj tudi objavila novi memorandum o soglasju. Komisija pa sedaj tudi verjame, da moramo sprejeti regulativni pristop. V tem času pa smo storili tudi vse, da bo deloval trg teh polnilnikov in da bo tudi spoštoval vse varnostne značilnosti, ki jih predvedeva ustrezna direktiva. Sedaj sodelujemo tudi z ustreznimi pristojnimi organi za enotni trg, tako da bomo videli, ali upoštevajo vse določbe direktive o nizki voltaži. To je delo komisije. In če imate kakšno vprašanje, bom na nje tudi z veseljem odgovorila. Hvala, Barbara. S tem smo zaključili tudi to delo novo imenu. Ela se pa bo spregovorila Sabine. Hvala za besedo. V zadnjem času se pogovarjamo o izvajanju, pa tudi o tem, ali bo komisija sploh predložila zakonodajni predlog na tem področju, vedno pa slišam še naslednje vprašanje. In sicer, da nam ni uspelo izpolniti naših obljub državljanom in sicer, da bi dejansko dali na trg te univerzalne polnilnike na takšen način dali vsem podjetjem enake pogoje. Zato me res zanima, kaj spok misli storiti komisija v prihodnosti, da doseže napredek v zvezdi z univerzalnimi polnilniki. Komisija. Hvala. Sedaj pa kolegica Gebard za socialiste. Ko smo pred nekaj leti zaključili razprave o ustrezni zakonodaji smo slišali, da komisija zahteva tudi določene prostovoljne zaveze strani industrije, ampak potem smo tudi videli, da to ni dovolj. Ampak komisija še vedno ustraja pri teh prostovoljnih sporazumih, ko pa vsi vemo, da industrija tega nikoli ne bo storila. To je nespremljivo. V pripravah na ta dosje sem tudi slišala in ugotovila, da sedaj komisija verjame, da gre samo za polnilnike za mobilne telefone, ne za ostale naprave, kajti v neki uvodni izjavi so izredno omenjeni mobilni telefoni, ampak izredno še ne pomeni izključno. In ko smo oblikovali ta zakonodajni akt, tablic še sploh nismo uporabljali. Ampak nekako smo vseeno čutili, da se bodo razvile nove tehnologije in zato smo v zakonodajni akt zapisali izredno in ne izključno. To pa tudi pomeni, da se bodo ti polnilniki potem lahko uporabljali tudi za ostale naprave. Mi govorimo o varstvu okolja, vedno o trajnosti, so naravnosti, o krožnem gospodarstvu, potem pa postopamo čisto drugače in sploh ne ukrepamo, pa sej to ni sprejemljivo. Dejansko mislim, da je treba naše obljube pretopiti v dejanja, tako da bomo dejansko izpolnili obljube našim državljanom. Pa saj naši potrošniki so naveličani naših neizpolnjenih obljub. Kadarkoli si kupijo novo mobilno napravo, morajo iti v trgovino in si kupiti še nov polnilnik. To je nespremljivo. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da se to spremeni in da bodo naši potrošniki lahko imeli univerzalne polnilnike za vse te naprave, ki jih uporabljajo. Ne komisija, prostovoljni sporazum in prostovoljne zaveze niso dovolj. In prosim komisija, ne mi sedaj govori, da to ni mogoče in da se bo industrija sama odločila in da če bomo to storili, da bomo pravzaprav zavirali delo industrije. Ko smo uvedli katalizator za avto, nismo nikoli dejali, da je to edina možnost, ampak smo dejali, da obstajajo še nove možnosti. Vse smo tudi vedeli, da so obstajale še druge tehnologije in res ne vem, zakaj nam je uspelo pri katalizatorju za avto, ne pa za polnilnike za vse naprave. prosim, komisija, da tukaj postopate bolj razumno in da ste bolj resni pri izpolnjevanju vaših zavez. Hvala, sedaj pa še v imenu EKR-ja bi samo vprašala nekaj komisijo. Komisija, trend brežičnemu napajanju bo seveda tudi imel določene učinke na univerzalne polnilnega. Kaj si vi mislite o tem? To je tudi povezano z novimi razvoji. Potem pa še za Alde Dita izvoli. Hvala za besedo, predsedujoča. Popolnoma se strinjam z drugimi. Tudi sama sem upala, da nam bo danes komisija kaj več povedala. Se pa strinjam z uporabo delegiranih aktov, se pravi, da gre za prostovoljni sporazum. Oziroma ne, prostovoljni sporazum ni deloval, zato res potrebujemo delegirane akte, tako da bomo lahko izpolnili tudi prvotne cilje parlamenta, zmanjšali bomo na takšen način tudi odpadke, elektronske in električne odpadke. Komisija, prosim, ponudite nam neko dinamično rešitev, ki bo poštevala tudi inovacije na samem trgu po mojem mnenju je res dobro, da imamo sedaj dve različici telefonov v trgovinah, se pravi telefoni s polnilnik in brez polnilnikov. Vsi se lahko prodajajo tudi samim kablom, ne pa z celotnim svežnjem. Na takšen način bodo potrošniki kupili te naprave po bolj ustrezni ceni, zmanjšali pa bi tudi elektronske in električne odpadke. Thank you very much, uh, Hvala. Julija Reda ni z nami, malo se oziram po dvorani, kaže, da nišče ne želi nič dati, zato tam besedo komisiji. <clears throat> Hvala za vsa ta vprašanja. Moram pa vseeno povedati, da komisija sedaj razmišlja o novem zakonodajnem aktu, o regulativnem pristopu. Je pa res, da moramo sedaj tudi preučiti različne možnosti, ki jih imamo na mizi. Prej ste omenili področje uporabe, ali se bomo imeli samo na pametne telefone oziroma ali bomo v področje uporabile zajeli vse naprave. Zakaj komisija ustraja pri prostovoljnem sporazumu? Predvsem zaradi tega, ker smo hoteli zmanjšati razrobitev na trgu in spodbujati inovacije. Leta 2014 smo naročili tudi študijo za obvezno uporabo USB-ja za vse polnilnike do leta 2017. No, ampak takrat smo se odločili za pristop, ki bi bil danes že zastarel, kajti trg je zahteval bolj energijsko učinkovite rešitve. In kot je že prej povedala Dita, če se odločimo za regulativen pristop, potem mora biti tudi naša izbira dinamična in odprta do novih inovacij. Komisija bo seveda razmislila o različnih opcijah. Proučili bomo vse tehnične rešitve se bomo potem tudi zajeli v področje uporabe. Ne vem, ali bomo zajeli samo pametne telefone oziroma vse polnilnike. Treba tudi povedati, da se bodo o tem pogovarjali 16. aprila na delovni skupini za radijsko opremo v svetu. Vse pa je povezano z inovacijo. In ko se bomo odločili za zakonodajni akt, mora ta akt omogočiti inovacije in boljše tehnologije v prihodnosti. Sedaj res ne moramo napovedati, do katere mere se bo razvilo brežično napajanje, verjetno bo ta možnost na začetku mogoča samo za najdraže naprave, potem pa še za vse ostale. Pa res, kot sem že dejala, zakonodajni akt mora spodbujati inovacije. Okay, thank you very much. Uh... Prav hvala za vaša pojasnila. Med glasovanji bomo videli, ali bomo potrdili vprašanje za ustni odgovor. Hvala lepa. Komisiji nekoliko prehitevamo, torej bi zaenkrat prekinila to sejo do 11. ure, takrat pa potem začnemo glasovati. Hvala lepa komisiji za prisotnost in mi se znova vidimo ob 11. Okay, um, welcome back, um, every... Dobrodošli nazaj, vidim, da nas je kar veliko, tako da bomo kar takoj nadaljevali z glasovanji. Še preden pa glasujemo o vsebini, so me prosili, da izpeljemo testno glasovanje. Vem, o čem bomo glasovali. Testno glasovanje bo na temo, ali bom postala županja Genta, da ali ne. Torej, prosim, da kar glasujemo. Thank you. Še ena oseba mora glasovati. Marko Zulo, tako, konec glasovanja. Ja, očitno bom postala županja Genta. Velja. Preden nadaljujemo z glasovanjem, moram pojasniti, da sta obe, od oba doseja, tako uredba kot direktiva, zelo pospovezana. Zato bomo glasovali o obeh dosjejih skupaj, če želite, da tako rečem. Najprej bomo torej glasovali o usvežnju uredbi, kar ima potem tudi določene posledice za direktivo, se razume. Zato glede na rezultat prvega glasovanja bomo takoj nadaljevali, če bo prišlo do zavrnitve, do glasovanja o drugem poročilu. Torej bomo začeli z uredbo in začeli bomo z glasovanjem v svežnju glede zavrnitve tako predloga komisije za uredbo in direktive. Tako da glasujemo. I close the vote. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Torej 21 za, 13 glasov proti. Dva sta se vzdržala, kar pomeni, da lahko nadaljujemo s končnim glasovanjem o obeh poročilih in kar predlagam, da glasujemo. Še dva morate glasovati. Še dva? Ne, zdaj imamo vse konec glasovanja. Konec, končno glasovanje je 14 glasov za, 21 glasov proti, en glas vzdržan. Predlagam, da Panos pojasni vsem, zdaj pojasnjuje meni, ampak potem mora to storiti dvakrat. Izvoli, Panos. Zavrnili ste predlog komisije. Torej, zavrnili ste predlog komisije, vendar pa niste potrdili poročila, o katerem naj bi govorili na plenarnem zasedanju, tako da bi lahko na plenarnem zasedanju glasovali o zavrnitvi. To pomeni, da trenutno poročilo ne obstaja, možnosti so, da znova začnete z delom od začetka ali pa da ne storite ničesar. Hvala lepa, Panos. Sedaj bi pa dala besedo poročevalcema. Za ta dosjaja najprej Mortenu, izvoli Morten. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nekdo mi je danes zjutraj rekel, da smo včeraj proslavljali 21. obletnico notranjega trga. Mislim, da je to vse, no, vsekakor razlog za proslavljanje in upam, Upal sem, da bomo danes znova proslavljali, vendar se to žal ni zgodilo. Poročila odbora IMKO na to temo torej ne bo. Ne bom rekel, da me to zelo preseneča. Veliko časa smo to že pričakovali, ampak kot poročevalec to seveda obžalujem. Imeli smo krasno priložnost, da izboljšamo temeljni kamen notrnega trga, pa smo to priložnost izpustili iz rok. In sedaj moramo zdaj o tem razmisliti vsi v prihodnih mesecih, pa tudi med naslednjimi volitvami, ki bodo potekala naslednje leto poleti. Le eno še lahko rečem, to je obžalovanja vredno z našega uh, stališča. Hvala tebi, en, Anelin in ekipi, za odlično sodelovanje. Res veliko veselje mi je bilo in to kaže, kako dobro je mogoče sodelovati oziroma narediti z. Uh, ne tako dobrim poročilom na začetku. Res ga je mogoče v veliki meri izpopolniti. Prav tako obžalujem, da je premalo ljudi dejansko prebralo poročilo, ki je sedaj eh, predvsej drugačno, kot je bil eh, predlog komisije. Hvala lepa tudi Ane Mariji in gospodu Rosatiju za vajno predanost temu delu. Mislim, da sta zelo pozitivno prispevala k končnemu rezultatu in dejansko sta se zauzemala za notranji trg, se zanj borila in to smo vzeli tudi ustrezno na znanje. Nažalost pa rezultat eh, ni tak, kot bi si ga želeli. Na koncu bi se zahvalil še Suzani sekretarjata in seveda tudi moji ekipi. Res odlično ste delali in res upam, da bo vsaj nekaj tega dela se potem prelilo v drugo obliko v drugem času in veselimo se že tega časa, ko bo nastopil, upamo, v naslednjem mandatu. Hvala. Hvala. Lepa Morten. Tudi sama bom tukaj vzela besedo kot poročevalka o uredbi. Dovolite, da se najprej res zahvalim številnim. Najprej seveda Mortonu Lokehardu, ki je bil soporočevalec. Res eh, je bilo prijetno sodelovati. Nisva seveda bila pri tem sama. Ogromno pomoči sva uh, bila deležna strani asistentov Sofij, Kler, Suzana sekretarjata, Ana Tjeri. Skratka, preveč ljudi uh, je, da bi lahko imenovala vse. Hvala res za vse delo. Res škoda, da s tem nismo prišli koraka dlje pri uh, dokončanju notranjega trga. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v Senci, še zlasti pa Ani Mariji seveda in pa gospodu Rosatju za dobro sodelovanje. Ko sem postala predsednica tega odbora, sem mislila, da vsi delamo v smeri branitve notranjega trga, da bomo vsi dejansko izkoristili vsako priložnost, da naredimo korak naprej na notranjem trgu, ker je tako pomemben notranji trg za naše državljane. Mislim, da je to uh, glavna stvar, s katero lahko našim državljanom pokažemo dodano vrednost Evrope. Zato, če sem iskrena, sem razočarana nad nekaterimi političnimi skupinami ali poslanci, za katere sem menila, da so za Evropo, sem, mislila sem, da so želeli pokazati dodano vrednost Evrope svojim državljanom, pa so izpustili to priložnost iz rok. Torej, hvala tistim, ki ste verjeli v ta projekt. In mislim, da je s tem dovolj besed o, o tem dosjeju. Preden nadaljujemo, pa dajem besedo. dvema uh, poslancima, ki so se želeli oglasiti. Najprej Viršini Rozier. Um, hvala. 15 mesecev je poteklo od predloga uh, Eh, svežnja storitev komisije. Določene spremembe smo izglasovali, tu imam v mislih svežen. Torej, imamo tudi ta dva predloga, ki smo jih danes uh, zavrnili. Tu gre za staro idejo, ki je bila predstavljena temu parlamentu večkrat. In uh, to je stara ideja, ideja izvor, države izvora. In edin, isti razlog ima iste učinke in zato je tudi prišlo do te zavrnitve danes in te, to me veseli. Torej, smo v Magritovi državi, to je nekoliko surrealistična država in načelo države izvora, ki naj bi izdala e-kartico, uh, ciljna država pa bi se zelo tež, težko uh, uprla te zdaj. In uh, država izvora je bila v srčiki tega predloga. In samo zato, ker je to v obliki, v elektronski obliki, ne pomeni, da je to nekaj novega, to je pač stara ideja. In tu bi prišlo do spodkopanja evropske solidarnosti, do razruževanja Evropske unije. Torej, to bi imelo manj uh, sociale, manj uh, uh, fiskalne uh, discipline in upam, da bo Evropska komisija razumela uh, sporočilo. Normalno je, da je odbor Imko zavrnil ta predlog. Štirikrat smo zavrnili te predloge komisije in upam, da za nadaljevanje Evropske unije se bomo zavzemali za uh, solidarnost uh, med evropskimi narodi, ne pa da imamo konkurenco vseh proti vsem. Of... Prav, zdaj ni potrebna vsa ta razprava. Samo tisti, ki bi želeli govoriti o rezultatu uh, glasovanja, uh, bolje, da se samo tisti oglasite, ne pa uh, vsi, ki želite govoriti o vsebini. Gospa Jakonsari, hvala lepa, gospa predsedojoča, in hvala lepa za besedo. Sem bila ena od poročevalcev v Senci za enega od poročil. In, gospa predsednica, rada bi rekla, da ste zgodovino nekoliko napačno prikazali. Rekli ste, da je to boj med tistimi, ki se zazemajo za Evropo in tistimi, ki ne želijo Evrope, oziroma za tistimi, ki se zazemajo za notrni trg in tistimi, ki si ga ne želijo. Ampak ne, ni šlo za to pri tem glasovanju, kajti vsi smo proevropejci. Ampak. Kar štirje odbori, Ekon, Iktre in drugi, so menili, da ta predlog ne prinaša dodane vrednosti. In zato se mi zdi posem korektno, da se ta predlog zavrne in počaka na novega, ki bo predstavljen v ustreznem času. In s tem bodo potem odpravljeni strahovi, ki so bili povezani s pričujočim predlogom in ki vsekakor ne bi, ne bi prispevali k položaju MSP-jev v različnih državah. Rada bi se zahvalila komisiji, ki je vse čas si prizadevala izboljšati ta predlog, vendar pa nismo mogli doseči rezultata, ki bi nam tem položaju dejansko pomagal. Evropska unija je pripravila ogromno zakonodaje ki pa, ko je začela veljati, ni izkazala nobenega pomena, temveč je le zaplete, zapletla življenja ljudi, ker je bila želja povezana z ideologijo e, o Evropi. Um, Puščena ob strani in ni bila integrirana v zakonodajo, ampak vesela sem, da je bilo to poročilo zdaj zavrnjeno. Hvala. S tem pa dajem besedo še Anne Mariji. Hvala lepa, Anneli seveda spoštujem glasovanje, rezultat glasovanja in tudi mnenja poslancev, ampak ni smiselno, da se oziramo nazaj. Če pa gledamo v prihodnost, nimamo načrta B, to je bil neuspeh komisije, eh, parlamenta. Parlament ni bil sposoben izboljšati predloga komisije v korist državljanov. Nismo predlagali nič boljšega, nismo predlagali nič drugačnega, nismo omogočili tega, da bi v trialogu dosegli rezultat, ki bi bil v korist državljanom. In vemo, da komisija nima druge možnosti, da nima možnosti, da predlaga nov revidiran tekst, ker znotraj tega mandata mi nimamo časa, da bi kaj takega podprli skozi demokratični proces. Torej, ta parlament tukaj bil negativni dejavnik pri temi, pri katerej se 75 odstotkov storitvenega sektorja za njo zauzema. Torej, sporočilo, ki smo ga dali evropejcem, je, da nočemo izvajati direktive o storitvah zaradi majhnega koraka, kajti e-kartica je bila samo majhen delček tega, kar bi lahko storili od zdaj do konca mandata. To nismo podali nobene boljše eh, alternative, kajti resnica ostaja, da smo storili zelo malo in od danes do konca mandata ne bomo naredili nič za to, da bi odprli notrni trg za storitve nič ne bomo storili, da bi pomagali ponudnikom storitev, majhnim in srednjim velikih podjetjev, od zdaj do konca mandata, da bi se lahko širili čez meje. To je rezultat tega glasovanja. To je zelo pomembno politično sporočilo in to je tudi sporočilo, da si Zahod in Vzhod ne zaupata. Vzhod in Zahod Evrope si ne zaupata, kajti vprašanje države izvora zadeva tudi pogodbe. Svoboda o svobodnem pretoku storitev je zapisana v pogodbe. Nekateri to tolmačejo kot državo izvora, drugi kot svoboda pretoka. Jaz sem na strani svoboda pretoka in sem ponosna na boj, ki sem ga upravila e, v, v, e, za to načelo. Hvala lepa, gospod Anamrija. Zdaj pa še gospod Rozati. Seveda sem tudi jaz razočaran nad uh, tem glasovanjem, vendar nisem imel namena uh, spregovoriti, ker spoštujem rezultat glasovanja, ampak odločil sem se sedaj spregovoriti, ker sem znova slišal uh, ponavljanje no, uh, istega lažnega argumenta. Rad bi zelo jasno povedal, da smo ogromno dela naredili, da bi izboljšali prvotni predlog. Ogromno dela smo naredili in opravili, da bi odgovo odgovorili na skrbi kolegov iz drugih pličnih skupin. In dejansko mislim, da smo dosegli dober kompromis. In ni uh, načela države izvora v novi različici. Prav tako. Uh, tu nova različica ne spodkopava pravice um, kon, države članice uh, destinacije. Nažalost pa kolegi iz nekaterih političnih skupin sploh niso želeli več sodelovati, niso želeli obravnavati več tega predloga. In ta ne želja sodelovati, nepripravljenost, da bi sploh poskusili izboljšati predlog, je nekaj, kar me zelo razočara. In seveda spoštujem sedaj sodbo odbora in to je odbor, ki je odgovoren za razvoj notranjega trga. In če spoštujem to sodbo, moram reči, da smo dejansko s tem sprejeli odločitev, ki kaže, da so prevladali stand, uh, protekcionistični standardi, nacionalistični strahovi. Mi pa imamo tukaj evropsko odgovornost. In če uh, bomo pri vsaki sporni zakonodaji samo sledili nacionalističnemu pristopu in uh, se ozirali na neutemeljene strahove, da izpostavim, uh, neutemeljene strahove delov našega volilnega telesa, potem nažalost ne gremo v pravo smer, kajti notranji trg storitev ne deluje pravilno in to je eden največjih uh, eh, potencijalov, ki še ni izkoriščen. Hvala. Thank you. Thank you. Ah. Mr. Um, Agnew from, uh, Gospod Agnew iz FDD. Hvala. Jaz pa sem pravzaprav opogumljen ob tem, kaj se je danes dopovdne zgodilo. Lepo je videti, da so izvoljeni predstavniki ljudstva se uprli komisiji, kajte v prvem mandatu, torej v prejšnjem mandatu leta 2009-2014 smo namreč uh, v odboru za kmetijstvo imeli glasovanje o pomembnem dosjeju in uh, prav tako je bilo ob začetku tistega glasovanja klauzula o. Um, zavrnitvi pa nismo imeli poguma. Imeli smo 8000 predlogov sprememb eh, na nezadovoljiv predlog, pa je vse skupaj razpadlo in po leto in pol so vsi pozivali k nadaljni reformi SKP. Tako da bravo poslanci, naslednje leto lahko volilnemu telesu poveste, da ste se uprli komisiji, da ste vedeli, da to ni zadovoljivo. In, um, Vem, da nas ne bo več v Evropi, tako da vam želim veliko sreče z njo v prihodnje. Hvala, sedaj pa še gospod Dejon, kajti potem smo slišali predstavnike vseh političnih skupin. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz nisem želel prositi za besedo, ampak če že vsi govorijo, potem tudi jaz ne smem izostati. Zelo vesel sem rezultata današnjega, vendar ne iz istega eh, razloga, kot so ga omenili drugi. Ne gre za to, ali si za ali proti Evropski uniji, temveč gre za to, ali si za ali proti socialnemu dumpingu in eh, zlorabi prostega pretoka storitev. In tukaj imamo resne skrbi. Kot je povedala Virginia Rozier, se želimo socializirati socialne Evrope, želimo si notranjega trga, ki ga je včasih treba omejiti zaradi socialnih razlogov, vendar pa to vsekako ni povezano s tem, da si za ali proti Evropski uniji. Moja priča skupina v veliki meri podpira uh, Evropsko unijo kot organ sodelovanja tudi na področju storitev, vendar pa moramo tukaj delovati skrbno in v tem predlogu komisiji oziroma v teh dveh predlogih nismo videli možnosti, da bi dejansko se borili proti nepošteni konkurenci in socialnemu dampingu. In upamo, da bomo s prihodnimi predlogi dejansko lahko podprli socialno Evropo. Hvala. To pomeni, da lahko zdaj zaključimo to točko na dnevnem redu. Moramo pa še glasovati o ustnem vprašanju za Evropsko komisijo na eh, temo skupnih polnilcev. Tako da prosim, da, se, da glasujete ali se strinjate s tem, da se Evropski komisiji zastavi ustno vprašanje. Prosim, glasujte. a close. Še eden, prosim. Okay, I close the... Tako, konec glasovanja. To pomeni, da bomo Evropski komisiji zastavili ustno vprašanje. Najlepša hvala. Tako, s tem zaključujem elektronsko glasovanje. Nadaljevali pa bomo za naslednjo točko. Gre za mnenje o uredbi o pravicah potnikov. Gospod De Jong je poročevalec. Uh, Gospod De Jong, besedo imate. Bom počakala minuto, da se umaknete tisti, ki ne želite več sodelovati pri razpravi. Okay, now that's, uh... Prav. Mislim, da lahko nadaljujemo. Gospod De Jong, kar izvolite besedo uh, kot poročevalec. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Po vsem tem uh, hrupu, po glasovanju se moramo sedaj vrniti k temam, ki zadevajo naš odbor. In po eni strani je to notranji trg, po drugi, drugi pa, po drugi strani pa tudi varstvo potrošnikov. Pri mojem poročilu gre za varstvo potnikov. Nasplošno lahko rečem, da če si pogledam, kaj se dogaja v odboru za promet, uh, ima potem naš odbor pri tem pomembno vlogo, kajti poročilo pri odboru TRAN gre veliko dlje na področju varstva potrošnikov, kot bi si morda celo žel, želel sam odbor oziroma komisija. Tudi predlogi komisije so bili usmerjeni k temu, da bi se potnike bolj zaščitilo, da bi se uredili določeni vidiki in tudi mislim, da je to pravzaprav bistvo uh, Eh, dela in namena komisija. Moje poročilo pa skuša na več mestih še bolj podrobno pojasniti, eh, kaj lahko eh, čaka potnike, kakšne težave so običajne in kaj lahko takrat storijo. Sedaj lahko povem, da sem se v tem odboru že pogovarjal o uvedbi določene klauzi, klauzule. Temu je komisija oziroma odbor nasprotoval. Številne politične skupine so menile, da, da se s tem, da se z višjo silo sedaj uh, dobi res ogromne um, prednosti za potnike in potem sem predlagal v poročilu, da se predlogu komisije ne sledi in da više sile ne vključujemo v ta predlog. Potem sem uh, predlog komisije želel izboljšati še z pravico do nadomestila, še zlasti pri um, povezavah hitre, velik, visoke hitrosti in zamudah, ki tam nastanejo. Komisija je bila odprta za pogovore o tem, da bi se skrajšali roki ka, uh, tega, kdaj si uh, omejen do nadomestila, namreč da ti je zdaj nadomestilo dovoljeno tudi že, že pri zamudi 30 minut, kajti če vzameš hitre vlake, potem želiš dejansko nekam hitro priti in že vsaka zamuda, tudi krajša, je lahko zelo. Uh, Zoprna. Uh, Potem eh, je tukaj komisija pripravila tudi dobre predloge za eh, enotne vozovnice, tudi za vozovnice za več poti, ki si sledijo druga drugi. In eh, tukaj boste v mojem poročilu našli še nekaj dodatnih predlogov za večjo preglednost. Po eni strani moramo, po mojem mnenju, uh, vedeti več o cenah, ampak prav tako pomembno je, da veš, ali je kaj dražje, če v enem, uh, v, v enem zamahu na eni strani uh, rezerviraš pot za celotno destinacijo, torej uh, če potuješ od Brusla do Pariza, da vse skupaj. Uh, velja kot enotna vozovnica, ne pa, da imaš različne pravice glede eh, za vsako povezavo. Če namreč to povezavo zamudiš, naprimer za avtobusa iz Brusla do Pariza, niso potniki tisti, ki bi morali sedaj eh, ugotavljati, kako dobiti novo povezavo, kje naj kupijo novo uh, karto in a, eh, morda celo, a, eh, da morajo biti. Eh, plačati pribitek zaradi nove vozovnice. Torej tudi temu se posvečam v mojem predlogu. Potem, če spregovorimo še besedo ali dve o pravicah, prejšnjič smo imeli zelo intenzivno razpravo o tem, če imate postaje brez vozovnic, pa gre za daljšo pot, mora biti možno, da lahko vozovnico kupiš tudi na vlaku, če na recimo postaji pač ni opreme za nakup vstop vstopnic. Torej, to je tudi vključeno in potem tudi informiranje potnikov, v, tudi v primeru, ko pride do težav. Imem, imel bi še več vprašanj, pa tudi nekaj več uh, zamisli, tako uh, te lahko razberete iz uh, tudi mojih predlogov spremem, ampak uh, veselim se že današnje razprave. Uh, kaj ti želel bi slišati, kakšno je stališče pličnih skupin in tudi poročevalcev v senci, s katerimi sem se sicer že pogovarjal. Mislim, da, v, da sem v preambulo vključil tudi priporočilo, da bi imeli platformo, na kateri bodo razvidne vse um, povezave vlakov znotraj Evropske unije, eh, zato bi seveda morale poskrbeti same železnice oziroma železniški prevozniki, vendar pa to ni vključeno v člen, torej to ni obveza kaj ti lahko bi sicer to zahtevali od prevoznikov in podjetij, ampak seveda lahko še kdo predloži kakšen predlog sprememb, da to močneje formuliramo v katerem členu. Kaj ti vse to je povezano, če želite biti dobro informirani kot potnik, potem morate imeti tudi pregled nad tem, katere povezave sploh obstajajo. In to pomeni, da je zato potrebna neke vrste platforma in ta je trenutno nezadostna. Del ljudi bo morda rekla, da Če potniki si to želijo, potem je to od njih odvisno, da zato ne potrebujemo neke zakonodaje. Drugi bodo trdili, ja, da če se lotimo stvari na ta način, da potem bodo stvari trajale morda zelo dolgo. Seveda pa si mi želimo boljše mednarodne povezave, še zlasti kar zadeva um, naknadne povezave od glavnih regij v druge regije. Tudi o teh morajo imeti potniki informacije. Tako da glede tega še nekoliko omahujemo narekujem, ali se želimo tega lotiti zakonodajno ali ne. Vsekakor se veselim predlogov um, na to temo. In to, kar so mi sporočale organizacije potnikov, je, da uh, visoka hitrost, da se opredeljuje, torej da je treba opredeliti uh, hitre vlake, ali je torej tako, da se nadomestila omejijo samo na te uh, vrste hitrih vlakov ali pa bi morali to razširiti na vs promet na dolge razdalje. Uh, torej, rad bi slišal od kolegov, kaj, meni, kaj menijo o teh predlogih in seveda bom uh, zelo vesel tudi vseh drugih komentarjev. Hvala. Like to... Hvala. Ja bom poročevalcu oziroma prišvalki v senci za ELS, gospe Tunen Fonštan, medire ni, torej dajem besedo gospodu Rozati, izvolite. Hvala lepa. Gospa Tun ni mogla priti na ta sestanek in se upravičuje, pa ne zaradi zamud v železniškem prometu. Prosila me je, da jo nadomestim. Naj preberem njene komentarje. Gospa Tun meni, da na splošno mnenje gospoda De Jonga ima pravo ravnovesje in je v, podobnem, v marsičem podobnjenem stališču, to vključuje predlagano formulacijo glede pravic invalidnih oseb in oseb z zmanjšeno um, mobilnostjo, to je glede člena 24. Gospod Tun se strinja, da je tri urna napoved. Uh, ustrezen rešitev, tako da invalidne osebe ne bodo odvrnjene od potovanja z vlaki. Prav tako se strinja s splošno prepovedi diskriminacije po členu 5 in močnejšo formulacijo glede pravic potnikov, da zamejo sabo kolesa, to je člen 6. Gospa to meni, da moramo še delati na vprašanje očkodnine zaradi zamud. 30-minutni prag za očkodnino, Če tudi bi se upravljal le za hitre vlake, bi bil morda nekoliko preveč zahteven. In vendar 25 odstotna odškodnina za več kot eno urno zamudo pa ni dovolj, da bi spodbudili operaterje železniškega prometa, da zmanjšujejo te zamude. Potem enotne vozovnice, to moramo podrobneje proučiti. Ni uh, dovolj, da zgolj spodbujamo železniške podjetja, da jih uh, omogočajo za potnik je pomembno, da lahko celotno potovanje je pokrito z njihovimi pravicami, če je kaj narobe. Gospod Tun meni, da je pomembna dostopnost podatkov, zato da se poveča eh, potencial trga. Ne moremo dovoliti, da to, da en operater eh, ne želi ohiti svojih cen drugim eh, konkurentom. Eh, vsak potnik bi moral imeti na voljo možnost primerjave podatkov na neodvisnih platformah. Gospa Tun bo kmalo predstavila svoje predloge sprememb in se veseli sodelovanja z gospodom De Jongom in poročevalci vsem. Eh, eh, Sedaj pa za SND, Lucy Anderson, izvolite. Hvala lepa. Pozdravljam poročilo gospoda De Jonga. Moji kolegi vem, ko so zelo naklonjeni temu mnenju. Mislim, da je to zelo eh, pomembno poročilo za evropske potnike. Pravice potnikov v želeniškem prometu so težava v številnih državah članicah in to že dolgo. Mi kot parlament smo odgovorni za to, da to sedaj uredimo. Bi pa izpostavljen nekaj zadev. Kar zadeva določbo glede više sile komisije, torej ni razlage za višjo silo v želeniškem prometu, ni enako kot v letalskem prometu iz več razlogov. Prvič v številnih primerih v državah članicah želeniška podjetja imajo obveznost javne storitve, torej tu ne gre za enako odnos. Potem drugič, stroški vsega, torej tu, to, to ne bo prišlo do velikih prihrankov in bo veliko pravne nevarnosti. V letalskem letu je tako, da imamo veliko primerov pred sodiščem, ki bi se jim lahko izognili. Upam, da se bo info držal stališča našega pročevalca glede tega. In druga pomembna zadeva je glede izjem. Moram reči, da so države članice imeli dovolj časa, da bi zadeve uredile v svojih državah. In veliko naložb v življenjske infrastrukture je Evropske unije, torej čas je, da izjeme v večji meri, čim več meri odpravimo. To se mi zdi zelo pomembno. In mislim, da moramo biti zelo previdni glede časovnice. Veliko skrbi je glede tega dosjeja. Eh, Združenje evropskih potnikov in družbe želijo, eh, ki želijo dati potnikom boljše eh, vozovnice, niso najbolj zadovoljni z razvojem dogodkov odbarotran in računajo na nas. In časovnica je zelo tesna in torej drugi odbori za ENVI in tako naprej še niso o tem glasovali. Skratka, želimo ta dosje zaključiti in zač želimo iti do konca leta v trilog, seveda, in vsi smo predani temu, vendar moramo biti v stiku s predsednico odbora Tran, to bi bilo zelo dobro. Hvala. Uh, Hvala tudi za ta nasvet za EKR. Gospod Šulik, ki je poročevalec v senci, vendar ga ni, zato me je prosil, naj preberem preko njegove imeno. Torej, gospod Šulik bi se rad opravičil, ker ga ni tu na sestanku, meni, da so številne predloge sprememb zelo koristni, podpira, v predvsem 19 glede najave, želje po eh, asistenci za invalide, torej da bi ta čas skrajšali 24 na 3 ure. 3 urna najava se mi zdi dovolj tudi za želeniške operaterje, ker nekateri že zahtevajo krajše obdobje uh, najave. Prav tako samo še tudi logistim pod 21 do 29, s katerimi bi uh, črt predvršen zahteve iz priloge 3. Včasih je manj več in meni, da želeniška podjetja so dovolj kompetentna, da lahko sama vedo, katere, katere informacije so koristne za njihove potnike in kaj je pač preveč. Pogosto potniki ne preberejo vse desete strani, ki jih zahteva zakon v vseh primerih pristop popraševanja in eh, ponudbe se mu zdi zanimiv, tudi ko gre za zamude pri hitrih vlakih. Zakonodajalec tega ni dolžan urejati, zato ne podpira predloga SMB 16 prepričanje, da najbolj pomemben ukrep za to, da bi zagotovili kakovost želeniških storitev, je to, da odpremo želeniški trg tudi zasebni konkurenci, kolikor se da. Evropske železnice obvladujejo državna podjetja, ki ne želijo eh, blizu zasebnih akterjev in manj konkurence pomeni slabše storitve za, za javnost. Zato meni, da je treba, odpret, da je treba uvesti odprtost trga v podlogo SME3 in meni, da je tu treba biti uh, še strožji, ko gre za delitev podatkov v členu 9 odstavek 2. Pogosto je tako, da prodajalci vozovnic potnikom dajo vse informacije, ki jih imajo na voljo, vendar prodajalci so tisti, ki nimajo vseh informacij strani železniških operaterjev. Zato meni, da bi moralo biti obvezna delitev podatkov, saj je. Eh, so davki tisti, ki podpirajo ehm, železnice in delik to podatko je tehnično mogoča. Kar zadeva enotne vozovnice, trg enotnih vozovnic ne dosega pričakovan potnikov, javni operaterji ne želijo sodelovati z zasebnimi konkurenti, to je krivda, to je razlog za to. In misli, da je treba zagotoviti jamstva za potnike, če imajo enotne ali ločene vozovnice. Zato podpira 15, ker se mu zdi, da je to korak v to smer. Enakopravnost jamstva pomeni, da bi enotne vozovnice in ločne vozovnice za uh, isto pot de jure bile uh, pomenile več pogodb, vendar pa bi de facto pravice potnikov bile v obeh primerih enake bilo bi zagotovljeno enako dobje potnikov in to je na koncu, koncu najbolj pomembno. Ta ukrep tudi, ukrep eh, tudi odvrača javne uh, akterje, da ne sodelujejo uh, z zasebnimi uh, akterji. In uh, meni, da bi bilo dobro uh, dodati uh, definicijo, kombinirane vozovnice. To bi dodali v členu 3. Pred desetimi leti, ko smo imeli prvo verzijo te uredbe, je šele nastajal skupni želeški trg. In sistem eh, kombiniranih vozovnic ni bil takrat na mizi, ker tudi ni bil tehnično možen. Dan današnji pa imamo načelo odprtih podatkov, tako da lahko z enotnimi in kombiniranimi vozovnicami izboljšamo konkurenčnost operaterjev in s tem tudi izboljšamo obdobje potnikov. Zato bi rad izkoristil to priložnost v korist evropskih potrošnikov. Torej, tu je njegov prispevek. Sedaj pa za Alde. Gospod Van Miltenburg, izvolite. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz se po, eh, zahvaljujem poročavcu Denisu de Jongu, za razliko od odbora Tran, je tukaj v ospredje postavil potrošnike. Povedal je, kakšne so njegove skrbi, tudi Lucy Anderson jih je povedala in jaz tudi uh, menim, da so tako, kajti odbor uh, oziroma odbor za promet je uh, predlagil. Uh, predstavil takšne spremembe, ki samo šibijo eh, ta uh, predlog. Zato mislim, da je zelo pomembno, da komisija v spredje postavi potnike, poskrbi za bolj jasna pravila, za uh, manj uh, birokracije in s tem uh, poveča in okrepi pravice potnikov. Še tri uh, teme bi izpostavil namreč. Uh, Eh, pomembno je višja sila, potem invalide in pa tudi nadomestila pri zamudah. Strinjam se s poročevalcem, da je treba omakniti oziroma črtati klauzule o eh, o višji sili. Železniški promet je nekaj drugega kot zračni promet in pri zračnem prometu smo videli, da določba o, o višji sili pravzaprav pomeni in privede do veliko nejasnosti. Tako da se strinjam s poročevalcem, da se črta določba o višji sili, če tudi iz ocene učinka eh, kaže, da to ne bi pomenilo velikega tveganja ali finančnih bremen za prevoznike. Kar zadeva invalide in osebe z manjšo eh, mobilnostjo, seveda je jasno, da bi naše Po, o, eh, naše postaje in naši vlad, eh, vlaki morali biti dostopni za invalide. In celoti se strinjam, da je treba tukaj a, skrajšati a, čas, ki a, za zaprosilo za, prosilo, za asistenco, torej komisija predlaga 48 ur, potem 42, ampak pravzaprav je bilo treba zmanjšati na 3 ure. To je še vedno več kot da, na nizozemskem, kjer je ta rok 1 ura. Torej mislim, da si moramo tukaj um, prizadevati za več. Že dve ure se mi zdi ta preveč, ampak dobro, v, Evstro, v Evropi so okoliščine različne, tako da se strinjam z poročevalcem, da pač eh, tukaj sprememo triurni rok. Potem pa nadomestila za zamude. Mislim, da moramo biti tukaj pozorni na to, da vra, branimo pravice potrošnikov, potem tudi, da uh, imamo pred očmi stroške prevoznikov in potem tudi, kar zadeva uh, to, da moramo tukaj uh, z zakonodajo poskrbeti za to, da se uh, čim večji meri izogibamo uh, zamudam. Tukaj je uh, šlo za um, prenovitev. Nisem prepričan, da moramo to vključevati v predlog. Uh, mislim, da če že je potem treba to ob, uh, sprejeti samo za hitre vlake, torej tiste, ki potujejo hitreje od 200 km na uro. Moje vprašanje je, zakaj bi bila potrebna ta razlika. Pravzaprav je tudi uh, poročevalec sam povedal, da tukaj obstajajo dvomi. Tudi jaz sem uh, pripravljen, da me kdo prepriča, da je to potrebno, kajti. Pot, uh, Potnik je v spredju, ampak vsekakor moramo poskrbeti, da bodo tudi prevozniki lahko podprli in izvajali ta predlog. Potem pa se še eh, ne strinjam s poročevalcem in kolegom iz EKR, kar zadeva podatke, ki jih je treba poročati. Torej, to so podatke, ki so navedeni v prilogi. Ne vidim, zakaj bi bilo tukaj treba črtati predlog komisije, kar se mene tiče je bolje, če lahko uh, na podlagi merjenih podatkov potem vemo, uh, kakšno je dejansko stanje. Tako da sem zelo zadržan, kar zadeva predlogov sprememb 21 do 29. Če sklenem, gospa predsednica, mislim, da mora naš odbor dati zelo jasen signal odboru TRAN in tudi našemu poročevalcu. Mislim, da to lahko naredimo s pravilom 53 plus tako da tukaj smo povezani in zato mislim, da je zelo pomembno, da to poročilo široko podpremo in uh, tako damo res potnika in potrošnika v osrednji položaj. Um, zelene, Julija, red, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala uh, poročevalcu. Strinjamo se z glavno usmeritvijo. Uh, ki je veliko bolj potrošniku prijazna kot pa tisto, kar vidimo v odboru za eh, promet. In pomembno je, da ta odbor igra pomembno vlogo pri tem dosijaju. Pri številnih točkah bi šli še nekoliko dlje od tega, kar predlaga poročevalec. Popolnoma se strinjamo s črtanjem više sile. To nima smisla v kontekstu železniškega prometa, Vsi vemo primere, ko že vlaki eh, neha delovati, ker pač slučajno sneži januarja. In to ni enako kot pri letalu, ko se sooča s pravimi varnostnimi um, težavami ali kaj podobnega zaradi zlega vremena. Potem enotne vozovnice bi morali biti eh, obvezne. Torej, podjetje mora med sabo sodelovati, deliti informacije in dostopa, zato da je to sploh mogoče. Ta zadeva predlog Evropske platforme, kot prilaga poročevalstvo, to je en način, da zagotovimo, da imamo enotno okenco, one-stop shop za potrošnike in da lahko tam dobijo vse podatke in da se zagotovi tudi interoperabilnost. Strinjamo se s tistimi kolegi, ki pravijo, da nadomestil ni treba omejiti zgolj na hitre vlake, temveč na vse vlake. Všeč nam je skrajšanje časa najave za, za ljudi z invalidnostmi, vendar naj povem, da načelo enake obravnave za invalide je temeljna pravica in imamo primere, ko je možno, da se železniško osebje usposablja in imamo to zagotovljeno, morda bi eh, lahko torej dali neko mestno obdobje za to usposabljanje. Znači, jemljamo naše eh, obveznosti glede temeljnih pravic resno, potem moramo dati invalidom enake možnosti uporabe železnic, kot, kot jih imajo vsi drugi. Predložili bomo predlog sprem glede obravnave pritožb strani nacionalnih pristojnih organov. Ni treba podaljševati roko za kompleksne zadeve, ker bi bil ta rok predolg z vidika potrošnikov in menimo, da bi morali imeti obvezno za pretere, da sodelujo pri alternativnem reševanju sporov. Seveda pa to ne sme vplivati na možnost strank, da bi bilo na sodišče. Odbor IMKO res daje v spredje interese potrošnikov izpostavlja interoperabilnost in olajšuje čezmeno potovanje in to ni dobro le za tiste, ki uporabljajo eh, železnice, temveč je to dobro tudi za okolje, tako da mi zelo podpiramo to splošno smrtev in upam, da bomo lahko še bolj okrepili poročilo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Švab, izvolite. Hvala za besedo predsedujoča. Načeloma bi se seveda rad zahvalil, kakor drugi poslanci za opravljeno poročilo. Dobro je, da imamo sedaj tudi nove izjeme, ki jih bomo odpravili. To je seveda dobra novica, zlasti za čezmejne regije, kjer se železniški promet seveda tudi pogosto uporablja. Dobro bi bilo tudi, da se zagotovijo pravice potnikov v železniškem prometu, tudi v čezmejnem železniškem prometu. Se pravi, prosim vas, da se osredotočite na storitve čezmejnega železniškega prometa. Recimo, poglejmo si samo železniško povezavo od Kölna do Strasburga. Tukaj je treba zagotoviti vse ustrezne storitve za vse potnike. Zato tudi mislim, da je uh, predlog komisije je dober, mislim, da lahko tudi naš odbor k temu predlogu veliko prispeva. Hvala lepa, gospa Festival. Hvala za besedo. Tudi sama mislim, da je poročilo zelo posrečeno, zelo dobro. Mi sicer mislimo, da potrebujemo še določene izboljšave, se pa bom omejila samo na naslednje. Včasih poklicne izkušnje nam pomagajo tudi v politiki. Kar 25 let sem delala z osebami z invalidnostjo in moram povedati, da mi te izkušnje res prav pridejo. Gre za invalide, ki ne morejo dejansko sodelovati v vsakdanjem življenju. In moj namen je, da jim olajšam to sodelovanje. Res sem tudi vesela, da je poročevalec zmanjšal tudi na tri ure. Imam posebno teoretično vprašanje za vas. Po mojem mnenju bi bilo bolje, da bi bile železnice zgrajene na takšen način, da ne bi predstavljale ovire za invalide, da bi bile dostopne za vse državljane Evropske unije. To pa ne pomeni, da bi vzpostavili določene olajšave za invalide, ampak bi te železnice prenovili na takšen način, da bi bile bolj dostopne za vse, brez preprek, brez ovir. Na takšen način bi pomagali tudi starejšim, pa tudi družinam, ki potujejo. Včasih se da tudi družine potrebuje določeno pomoč pri potovanjih v železniškem prometu. Se pravi, prenova železnic in železniških postaj bi bila na mestu, po mojem mnenju. Zato vas seveda prosim, da prinesete še določene izboljšave, sicer časovno obdobje trih ur je dobro. V Nemčiji smo tudi predvideli določene olajšave, ki bi jih lahko sedaj prinesli tudi na evropsko raven. Eh, ta pomislek je tudi predmet razprave v Eh, aktu o dostopnosti, o katerem se zdaj pogovarjamo v fazi trialoga. Torej, to se upošteva. Preden dam besedo poročevalcu, bi dala besedo še vsi komisiji, gospe Kochhaus, ki je eh, uh, vodedelka B5 iz GDMOV. Hvala. Hvala za široko podporo našemu predlogu. ki sem jo videla sporočila in strani poslancev danes v tej dvorani. Rada bi se osotočila na nekaj zadev, kjer imate vprašanje do našega pristopa. Najprej platforma po členu 9. Rekli ste, da želite dlje od tega. Tu bi rada povedala, da imamo delegirani akt glede uh, storitve multimodalnega transporta po EU, to je delegiranje, ki bo sprejet maja. In torej to vam kaže ozadje možnosti takšne platforme in IT osnove za multimodalno načrtovanje, s kakšnimi težavami se soočamo. Moramo si to ogledati. To si oglejte in potem moramo videti, moramo pa seveda imeli koherenten pristop. Potem, kar se deva eh, zamude za hitre vlake, tega se nismo dotaknili. Vendar, če mislite, da je treba zadeve bolj razdelati, lahko, pač mi se tega nismo dotaknili, ker smo menili, da. da so, je zaenkrat situacija v državah članica zelo raznolika, zato se tega pač nismo lotili. Potem višja sila, upravičilo, razlaga za to je bila sodba sodišča Evropske unije. Želimo imeti enake pravice za vse štiri vrste prometa, vendar res je, da pač eh, letalski promet ni enak železniškem prometu, zato imamo tudi drugačen pristop glede više sile v našem predlogu ta višesila zelo osko definirana in ne bi smela ustvariti težav s tolmačenjem, kot se je to zgodilo v letalstvu. Kaj zadeva izjeme? Predlagali smo zmanjšanje izjem, pripravili smo posebno poročilo glede izjem, ki kaže, da pravice potnikov se izvaja zelo različno v državah članicah in za potnike. To pomeni, da nimajo enake zaščite po vsej EU in to bi res morali zmanjšati, morali bi zmanjšati izjeme in veseli nas, da tudi vi to podpirate. Potem, kar zadeva osebe z manjšanjem mobilnostjo in eh, invalide, hvala za podporo glede tega. Zlasti vidim, da poročevalec ne predlaga sprememb za predlog glede usposabljanja. Usposabljanje je res pomembno za osebje, ki na novo vstopa v te storitve. In to tudi ni nujno omejeno samo na tiste, ki se ukvarjajo z invalide in osebe z zmanjšeno mobilnost. Menimo, to usposabljanje je zelo pomembno. Potem, kar zadeve enotne vozovnice, mi predlagamo, da bi kot izredni načrt lahko rekli, da če potnik ne ve, kaj dobi, mora vedeti, ali je to enotna ali kombinirana vozovnica. To, kar ste predlagali, je to, da lahko potnik si izbere. Ogled no, tega je potrebna eh, nadaljna razprava glede na trenutno položaj na trgu. glede tega člena torej res potrebujemo še dodatno razpravo na obeh straneh. S tem se morate torej ukvarjati oba so zakonodajalca. Kar zadeva uh, alternativno reševanje sporov, ki naj bi bilo obvezujoče, naj eh, povem, da imamo razprave z GD pravosodje. Uh, torej, glede njihovega podloga za takšno reševanje sporo in njihovo spletno platformo. Tu, tem se poravnajo tudi z nacionalnimi pristojnimi organi. Držav, v državah članica se situacija zelo razlikuje in lahko pride tudi do nekoristnih učinkov, če bo to obvezujoče. Mi imamo zelo fleksibilen okvir v zakonodaji za alternativno reševanje sporov in za spletno platformo za spletno reševanje sporov. Torej, moramo preučiti različne situacije v državah članicah. Če bo to zavezujoče, je to res treba preučiti. Torej, toliko z moje strani. Hvala za vašo pozornost in hvala za besedo. For... Hvala lepa za ta pojasnila. Sedaj pa dajem še zadnjo besedo gospodu Denisu Dionga. Izvolite. Eh, eh, hvala lepa. Zelo vesel sem, ko slišim odzive kolegov. Mislim, da gredo vsi v isto smer. Vsekakor bom plusek pri pravilu 53 eh, še z veseljem peljal naprej. To pomeni, da bomo še naprej se zauzemali za to, da poročilo tran spremljamo tudi za našim lastnim eh, poročilom odbora eh, IMKO. Mislim pa, da imamo tukaj tudi Eh, posebno vlogo eh, z vidika varovanja pravic potnikov. Potem to, o čem je govorila tudi Lucy Anderson. Vsekakor vem, da imamo nekaj časa, da glasujemo mi, predn glasujejo v odboru za promet. Torej roki za predložitev sprememb, predlogov sprememb to omogočajo, tako da um, to je mogoče, ampak najpomembneje je, da bo naše mnenje uh, pripravljeno precej časa, preden bodo glasovali v odboru za promet, tako da bodo oni tudi sami lahko dovolj pozornosti posvetili pravicam potnikom. Lahko se tukaj bi odzval na individualne točke, ampak videl sem, kje se kolegi razlikujajo v mišljenju oziroma kje so predložili dopolnilne predloge. To so pravzaprav vedno tiste točke, ki uh, sem jih že sam izpodstavil, kjer sem jaz pravzaprav bodi si uh, predložil dodatne predloge sprememb, naj gre za odprte podatke ali kombinirane oziroma enotne vozovnice, skratka tudi platforma. To so vsekakor stvari, ki si jih tudi sam želim, tako da mislim, da bo mogoče tukaj najti kompromise in da bo mogoče najti nekaj spremljivega za vse. Zanimiva je zamisel, da bi uh, invalidne osebe, tega prej nisem menil, ampak vedno znova, ko se pogovarjam uh, z zastopniškimi organizacijami, je zoprno, ko pravijo, da um, jim gre na živce, da na nje gledajo kot na invalidne osebe, torej da se tukaj razlikuje med različnimi ljudmi. Uh, ti predlogi spremem oziroma mm, mišljenja, ki so bile izražene, so vsekakor privlačna in razmislil bom, ali lahko tukaj pripravim eh, nek ustrezen predlog spremembe. Vsekakor pa um, me veseli tudi odziv komisije uh, na to temo. Torej, vidim, da se razlikujem mm, z gospodom Multenburgom samo z vidika poročanja komisije oziroma pretoka informacij. Uh, tudi sam sem govoril z organizacijami, ki pravijo, pravljeni smo uh, posredovati uh, ustrezne informacije, komisija lahko tudi zahteva tiste informacije, kjer je to potrebno, ampak da bi pa sedaj uh, beležili več strani informacij o vseh vidikih, ki morda sploh niso relevantni, kar se mene tiče, bi to šlo predaleč. Ampak pri vseh ostalih vidikih pa mislim, da ne bo težav. Hvala. Rok za plogo sprememb je 11. april, opovdne. Mm, se pozorim na to, da gre tu za postopek prenovitve. To pomeni, da skladno redenje pravilnimi pravili so predloge sprememb dopustni le, če zadeva je tisti del predloga, kjer prihaja do bistvenih sprememb to so tisti deli besedila, ki so označeni sivo. Pisna razlaga mora spremljati kakršen koli drugi predlog spremembe. V drugi deli besedila povezan, tako da se izkaže povezano s sivo označenim delom. Torej, toliko priloge sprememb, s tem bi zaključili do podanske del vse. Hvala, da ste bili tu z nami, hvala tolmačem in se vidimo o pol treh. Dobr tek, hvala.